ta se nanaša na Eritrejo, zlasti primer Abune Antoniosa in pa Davida Isaka. Besedo dajem avtorjem najprej, gospa Valero zajemnik. Jo velji ratola om den svenska medborjen David Isak. Hvala. Želela bi spregovoriti o Davidu Isaku, švedskemu novinarju, ki je zaprt brez sojenja v Eritreji. Uh, po napadih leta 2001 uh, eh, se je zgodilo, da so zaprli novinarje brez uh, kakršnekoli utemelitve. Eden izmed teh je bil tudi David Isak. Kršitev človekovih pravice v Eritreji nadaljujejo kljub mednarodnemu pritisku. Uh, Eh, na švedskem se močno zauzemamo za to, da bi on bil izpuščen iz zapora. Leta 2010 smo, do, eh, smo dobili poročilo, ki kaže na to, da je eh, ta novinar zaprt, da je priklenjen pod zemljo, da nima dostopa do vode. Skratka, pridržan je um, v grozljivih pogojih, ampak vsaj je to Eh, kazalo na to, da je še živ. Predstavniki eritrejske oblasti so, so izjavili, da David Izak ne bo mogel nikoli potovati, ker predstavlja grožnjo eritrejski vladi. Tudi njegova družina nima nobenih uh, informacij o njem in zato je pomembno, da danes sprememo to resolucijo. Hvala lepa, naslednja apelca je Svrajko. Hvala, gospa predsedujoča. Skupina SD je zavezana spoštovanju vseh človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Zato smo tudi želeli to resolucijo. Vidimo, da prihaja do porasta nasilja eh, do novinarjev in pa človek, aktivistov za človekove pravice po celotnem svetu. 16 let je že mina, minilo, odkar je uh, David Izak zaprt v Eritreji. Postal je simbol boja za človekove pravice in svobodo tiska. Za številne ljudi je več kot simbol. Doma na švedskem je seveda, ga seveda močno pogrešajo in podobno velja tudi za druge zaprte novinarje. 16 let je menilo, to je naše sporočilo eritrejski vladi um, dajte se vsaj odzvati. Naše sporočilo je, prisluhnite nam. Parlament je večkrat povdaril, da ne moremo imeti razvojnega sodelovanja z eritrejsko vlado, vse dokler ne spoštujejo človekovih pravic in vse dokler ne bodo izpustili Davida Izaka in pa ostalih. Ampak vendarle je Eritreja dobila veliko količino razvojne pomoči. Naša resolucija eh, ne želi, da bi obnovili to razvojno pomoč. Denar ne sme iti v roke eritrejske vlade. Moramo ga porabiti za to, da se zauzamemo za demokratizacijo pa človekove pravice. Pomagati je treba civilno družbo, ne pa rešimo. Ne bomo pozabili na Davida Isaka, ne bomo jih pustili na cedilu. Hvala. Eh, Hvala. Naslednja gospa Silja Vikström, prav tako minuta in pol. Hvala lepa. Gre za eritrejsko-švedskega novinarja, ki je bil 15 let v zaporu, ne da bi imel pravico do odvetnika, do sojenja, popolnoma je bil odrezan od stikov z družino, je edini zapornik vesti Evropske unije. Izkazal je izjemno mero poguma kot eh, novinar. Zauzemal se je za človekove pravice in eh, poročal o zgodbah ljudi. Pero je bilo njegovo orožje, ko se je boril za pravico do svobode izraženja za človekove pravice, zdaj pa je že dolgo eh, let zaprt. Zločini proti človeštvu, ki jih izvaja Eritreja, se ne smejo eh, več ponavljati, si jih ne smejo več dovoliti. In končno mislim, da je prišel čas, da se vrši pritisk na Eritrejo. Vključiti je potrebno prepoved potovanj za eritrejske pripadnike oblasti, prav tako moramo preprečiti dvojno obdavčevanje in eh, preganjanje eritrejskih državljanov z vojnim državljanstvom, ki so v naših državah in prav tako je treba poskrbeti za spoštovanje človekovih pravic v Eritreji. Zagovarjati demokracijo in človekove pravice je naša najpomembnejša naloga v Evropski uniji, mm, doma in širom sveta. Le s skupnimi močmi bomo lahko podrli še tako trdne zidove. David Izak se je boril za demokracijo in eh, nagrada Saharova, je nagrada, ki se jo letos vsekakor zasluži. Naša odgovornost je na tem, da uporabimo svoj glas v imenu Davida Izaka, ki svojega glasu ne more več uporabiti. Hvala lepa. Gospa Gomeš ima za vas eh, vprašanje po postopku modrega kartona. Spremete? Da, 30 sekund. Gospa Vikström, pravite, da je David Izak edini evropski zapornik vesti. E, ampak to ne drži v Etiopiji, v sosednji državi, imamo britansko-etiopskega eh, državljana, ki je prav tako žrtev ugrabitve in je prav tako zdaj v zaporu. Torej, seveda sem vsekakor solidarna eh, z vami, kar zdaj v sodu Davida Izeka, pa mislim, da eh, ni pravilno, ko pravite, da je edini. Gospa Wikström, 30 sekund za odgovor. Spoštovana kolegica. Mislim, da to sploh ni predmet spora. David Izak je zelo dolgo časa, več kot 15, skoraj da že 16 let eh, zapornik. Če imamo še enega, je to še slabše, tako da združimo eh, sile, borimo se za oba in če je še katerikoli drug, je to samo še dodaten dokaz, da nismo storili dovolj. Hvala, gospod Charles Tenak, ena minuta. Gospa predsedujoča, glede na brutalni režim, predsednika Afuaka v Eritreji in eh, dejstvo, da je uničil perspektivo te države po neodvisnosti leta 1991, eh, se pogosto oziramo na širšo diplomatsko zgodbo. Danes se eh, ukvarjamo z Abune Antonijem in Davidom Azijakom. Antonijus, patriarh ortodoksne cerkve, je v hišnem priporu že desetletje. Je naturaliziran šved David Izak, ki je že 15 let, leta 2005 ga niso videli v zaporu. V zaporu je bojda zaradi korupcije in nepravičnega poročanja o režimu in to je emblematično za totalitarno diktaturo, diktaturo ki smo jo zdaj priče v Eritreji. Gre za režim, eh, od katerega na tisoče eh, mladeničev eh, beži, bežijo pred navačenjem v vojsko in pred nasiljem v njihovem vsakdanu. Gre za deveto največjo državo izvora beguncov, gre za izredno veliko številko za državo z le šestimi milijoni prebivalci. Zato eh, pozivam ta zbor in Evropsko komisijo, da naj razmislite o posvetovanju v skladu s členom 96 kotonojskega sporazuma. Eh, k temu sem pozval že pred 18 leti prvikrat in zdaj pozivam k tej isti zadevi še enkrat. Hvala lepa. Naslednja prav tako v svojstvu avtorice, gospoda Marija Kristina Veržija, ena minuta. Hvala, gospa predsednica. David Izak je simbol, gre za švedsko-eritrejskega novinarja, ki se ga mm, skupaj z desetino drugih eh, zaprli v začetku 2000 let, ko je ta država zapadla v temno diktaturo. Nekdanji patriarh ortodoksne cerkve je prav tako eh, podoben simbol. Leta 2016 eh, so ga obsodili, ker ni želel 3000 svojih pripadnikov, pripadnikov njegove cerkve ekskomunicirati predsedujoča prekinja. V čem je problem? Tolmačenje v češčino ne slišim, tako da ne vem, ali to deluje ali ne, pravi govornik. Zdaj je, tako gospa Veržija, še kakih 20-30 sekund dodatno vam dam. Ja, vsaj 30, kajti eh, še 30 ni bilo, ko ste me prekinili. Torej, da najdem, kje sem bila. Bom začela še enkrat z enim stavkom. Mm, prosim za potrpljenje. Mm, torej, v zadnjih mesecih so se stvari samo še poslabšale. Posebni poročevalec OZN govori o sistematičnem in generaliziranem eh, kršenju eh, človekovih pravic in celo zločinov proti človečnosti. In v tem trenutku Evropska unija iz Eritreje dela partnerja za eh, program boljšega upravljanja z migracijami. 46 eh, milijonov plus 5 milijonov evrov smo jim obljubili z namenom usposabljanja policistov in eh, mejne policije. Dovolite mi, da sem skeptična, kar zadeva pravilno uporabo teh sredstev. V tej državi je nemogoče, da se karkoli stori mimo vlade. Kakšen bo torej naslednji korak? Eh, bomo Eritrejce vrnili v njihovo državo izvora, ne moramo še naprej zgolj opozarjati režime, ki so sami razlog za migracije. Hvala lepa. In še zadnji izmed eh, avtorjev, gospod Adaktuson, ena minuta. Hvala, gospod predsedujoča. Eritreja je ena najbolj najmilosrdnih diktatur v svetu. Eh, predsednik eh, vlada z strahom, z izjemnimi zlorabami lastnega ljudstva. Ta eh, dejanja so nič druga kot zločin proti človečnosti. Več kot deset tisoč političnih zapornikov je že priprtih. Danes govorimo o dveh nedolžnih posameznikih, katere življenja je režim uničil. Nikoli ne pozabimo na njihovo življenje izjemno mero poguma. Trije ukrepi so zdaj ključni. Pomoč Eritreji mora biti strogo pogojena. Eh, nezakonit eh, davek na diasporo mora biti prepovedan v vseh državah članicah. In eh, voditelja Eritreje in njegovo srednjo je potrebno postaviti pred sodišče. Naša odgovornost je, da Eritrejcem pomagamo priti do svetlejše prihodnosti. Hvala lepa, zdaj pa prehajamo k eh, dvema govornikoma v imenu poličnih skupin. Najprej gospod Zdehovski, 30 sekund. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Razmere v Eritreji so že dlje časa zelo dramatične. To, kar nas skrbi, je politično okolje. Ta država ne spoštuje nobenih mednarodnih sporazumov, ni neodvisnih volitev, ni neodvisnega pravosodnega sistema ali vladavine prava. In vse to dokazuje, da je to eh, najhujši avtoritarni režim na svetu. In zato sem prepričan, da moramo uveljaviti celo strože sankcije proti tej državi. Hvala lepa. Dejansko točno 30 sekund ste se držali. Naslednja govornica je gospa Jute Gutiland v imenu skupine SD. Ena minuta. Hvala lepa, gospa predsedujoča. No, tu na tej uri vidimo, kako čas teče Davidu Izaku, ki je že 16 let v zaporu. Evropska unija mora absolutno vršiti pritisk na eritrejske oblasti, da bodo te ukrepale. Absolutno moramo potrditi, da je David Izak v dobrem zdravstvenem stanju. To potrditev potrebujemo. To je pomembno za njegovo držino, to je pomembno tudi z pravnega vidika. Ukrepati je potrebno in eh, predvsem moramo vedeti, ali mu gre eh, dobro. Gre za novinarja, gre za disidenta in samo za en takšen primer. 1564 eh, dni. Eh, je že zaprt in za eh, vrsta čas je bil Davidu Izaku ukraden njegov čas in zdaj je čas, da se to neha. Hvala lepa. Prehajamo na prosto razpravo. Osem govornikov in govornic. Vsak dobi po eno minuto. Prvi gospod Irži, pospešil ena minuta. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Podpiram to besedilo, ki ga danes sprejemamo. Govorimo o Antoniusu in o Izaku in uh, mislim, da moramo reči, da ne gre le za ti dve osebi. Gre za enega najhujših režimov v svetu. Gre za režim, ki krši vse človekove pravice, vse temeljne pravice eh, njihovih državljanov. Gre za ljudi, eh, ki so praktično kot eh, sužni v lastni vojski. Menim, da ta resolucija, ki jo danes sprejemamo, govori prav tako o kršitvi, eh, ki si zasluži tudi prekinitev naše finančne podpore tej eh, vladi. Lokalna korupt, koruptna oblast bo ta denar pograbila zase, nikoli ta denar ne bo prišel do ljudi, ki ga potrebujejo. Hvala lepa. Gospa Gome, še ena minuta. Novinar, gospod Isak, je eno tisočih zapornikov, o katerih skoraj da nikoli ničesar ne slišimo. Enako velja tudi za Abune Antoniusa. Številni posamezniki so tudi prisilni v eh, prisilno eh, delo, eh, novačijo jih v vojsko, kjer so praktično v služenskih eh, razmerah. 200 in več milijonov je bilo sedaj namenjenih eh, Eritreji, da bi na ta način ustavili migracijski eh, tok. To ni le potrata javnega denarja, ampak eh, gre za izdajo, izdajo vrednot, ki ne bi vodile našo zunanjo politiko. Predvsem moramo promovirati demokratično tranzicijo v Eritreji. Hvala lepa. Notis Marija, se ena minuta. Hvala lepa, gospa predsedujoča razmere. V Eritreji so bolj ali manj popolnoma izven nadzora zaradi ukrepov, ki jih izvaja vlada in tudi zaradi dejstva, da je 9 odstotkov prebivalstva eh, že pobegnilo iz eh, Eritreje. To samo še povečuje migracijski pritisk v smer Evrope. Spolno nasilje je vsak dan ne le proti ženskam, prav tako v vojašnicah prihaja do tovrstnih pojavov. To vprašanje postaja vse resnejše. Bune Antonijos, patriarh ortodoksne cerkve v Eritreji, je prav tako ena od žrtev preganjanja oblasti. Že deset let je v hišnem priporu, vse od leta 2007. Aktivist David eh, Isak, ki je prav tako eh, v zaporu, si zasluži takojšno izpustitev in eh, zato si moramo še naprej prizadevali. Hvala lepa, gospod Sean Kelly, ena minuta. Eritreja je ena tistih držav, v katerih so kršite človekovih pravic vse hujše v zadnjih letih. Tam se odvijajo vse vrste zlorab, tudi nad otroki in noben čudež ni, da ljudje bežijo iz te države. 400 tisoč eh, ljudi je že zapustilo to državo, kar zadeva Davida Isaka, eh, ki je bil zaprt leta 2001. Sploh ne vemo, ali je še živ, ne vemo. In eh, na oblasteh je, da sporočijo njegovi družini in eh, celemu svetu, kako je z njim. Enako velja za Abune Antoniosa, ki je od leta 2007 prav tako v hišnem priporu ne, v neznanem kraju, eh, ni deležen zdravstvene oskrbe in zato mislim, da Eritreji ne smemo dajati nobenega denarja. 200 milijonov evrov namenjamo Eritreji in to mislim, da moramo zamrzniti, dokler ne dobimo odgovoru na ta vprašanja. Hvala lepa. Hvala. Naslednji gospod Franzulika, ena minuta. Hvala, gospa predsedujoča. Žal, gospod komisar, ni nobenega izboljšanja na področju kršitev človekovih pravic v Eritreji. Veliko število Eritrejcev, vključno s otroci, eh, je še vedno v izredno eh, slabih pogojih. Zaprtje Davida Izaka je postalo mednarodni simbol preganjanja novinarjev. Tako ga je potrebno eh, izpustiti. Kar zadeva eh, Abuna Antoniosa, tudi njemu je treba dovoliti, da se vrne na svoj položaj patriarha. Svoboda veroizpovedi je temeljna pravica in vsakršna diskriminacija eh, si zasluži obsodbo. Gospod komisar, kot vodja delovne skupine A v odboru Deve, nasprotujem temu, da namenjamo denar v nacionalnem indikativnem programu za Eritrejo, dokler ne rešijo teh eh, vprašanj, dokler ne izpustijo teh eh, zapornikov, dokler ne opustijo tega režime avtokratske diktature, ki za nas nikakor ni sprejemljiva. Hvala lepa. Naslednji gospod Stanislav Polčak, ena minuta. Hvala za besedo, gospod predsedujoča. Naj povem, da se strinjam z vsemi govorniki, ki so govorili pred menoj. Ne bom opisoval razmer, kajti vsi eh, so to že storili pred menoj. No, Eritreja je ena najmlajših držav na svetu, obenem pa je to tudi država, ki se sooča z najhujšimi kršitvami človekovih pravic na svetovni ravni. Predlog, ki ga vsebuje naša resolucija, se pravi, da zamrznemo našo pomoč Eritreji, to mislim, da je zelo dober eh, pristop. Zahtevati moramo, zahtevati moramo, da nam prikažejo merljive učinke naše finančne pomoči. Ne moramo pomoči nakazovati, ko nihče niti ne odgovori na naše vprašanja. Sveda danes tu govorimo o dveh konkretnih posameznikih, ampak na tisoče drugih eh, brezimnih eh, mož in žensk je v zaporih, eh, kajti edini edina skrb tega režima je, kako desetino vsega prebivalstva spraviti v vojsko. Hvala lepa, naslednji gospod John Polder na nove, ena minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Eritrejsko prebivalstvo živi kalvarijo in to že predolgo. Ta država, ki je nedavno pridobila svojo neodvisnost, se sooča s pravo politično in človeško dramo. David Izak je postal mednarodni simbol, ampak številni drugi državljani, še posebej ženske, trpijo zaradi odrekanja temeljnih pravic in nasilja nobene eh, druge besede ni kot suženstvo, s katero opišemo stanje 400 tisoč eh, ljudi, ki so vključeni v nacionalno službo, kot temu ironično pravi oblast. Zato pozivam države članice, da eritrejce prosilce za azil spremejo, kajti sicer bodo obsojeni na pekel v svoji državi. Hvala lepa in še zadnji govornik, gospod Brian Hayes, ena minuta. Gospa podpredsednica, hvala lepa za to priložnost, da povem nekaj besed. Uh, v zvezi s tem predlogom vprašanja. Kršitev človekovih pravic v Eritreji je resno vprašanje. Ampak to ni nič bolj resno vprašanje, kot je to, ta isto vprašanje v številnih drugih afriških državah, ki jih še naprej podpiramo. Torej, s to resolucijo je potrebno jasno poslati sporočilo eritrejski vladi, kar zadeva kršitev človekovih pravic. Za razliko od drugih kolegov pa jaz še vedno menim, da je pomembno, da se pogovarjamo z Eritrejo. Gre za državo, ki se je na nek način ustavila v času. To je država, ki mora dojeti svoje obveznosti v mednarodnem, po mednarodnem pravu in eh, tudi mi, evropski državljani, moramo ukrepiti. Lansko leto sem bil v Eritreji, verjetno edini, ki danes tu govori, ki je bil v Eritreji v zadnjih 12 mesecih. In druge kolegi bi prosil, da storijo isto, kajti le s to vrstno angažiranostjo lahko dejansko spremenimo politiko v Eritreji le s tem, da iztegnemo roko, lahko spremenimo politiko v Eritreji. In za zapisnik bi rad povedal, da so evropska sredstva v razvojnem proračunu dejansko veliko uh, uspela storiti za vsakdanja življenja eh, ljudi, eh, solarna elektrika, izgradnja kapacitet in usposabljanja v okviru pravosodnega sistema in drugih ravneh oblasti. To je pomembno še naprej, moramo biti zavezani financiranju Eritreje in bolj uravnotežen pristop potrebujemo k temu vprašanju. Hvala lepa in še zadnji v tej razpravi. Gospod eh, komisar Stiljanite, se izvolite, beseda je vaša. Gospa predsedujoča, kolegice in kolegi. Nobenega dvoma ni o tem, da smo vsi frustrirani, nezadovoljni glede na situacijo v Eritreji. Ko gre za uradno stališče nekega poslanca ali poslanke res lahko rečete, kar je preveč, je pa preveč. Ampak na drugi strani pa obstaja še druga plat. Evropska unija je vsekakor zaskrbljena zaradi stalnega kršenja človekovih pravic v Eritreji in zlasti s pričo Eh, situacije njegove eh, visokosti patriarha pravoslavne cerkve gospoda Bunea Antoniosa in Davida Isaka. Spoštovanje temeljnih vrednot so, je nekaj, kar na čemer moramo ustrajati v naši notranji in zunanji politiki. In to je nekaj, kar stalno v pogovorjih z predstavniki Eritreje povdarjamo primer Davida Isaka je zelo resen, glede na to, da so ga prijeli septembra 2001. Še naprej je priprt, brez kakršnega koli uh, dostopa do pravne pomoči, do sodne poti in tako naprej. To je resna kršitev tudi zakonodaje Eritreje. Drugi primer je primer neodvisnega novinarja Davida Isaka, ki nas tudi skrbi. Torej, skrbi nas tako položaj patriarha Eritrejske pravoslavne cerkve, kot tudi Davida Isaka. Patriarh Antonijos je že več kot deset let v hišnem priporu na neznanem kraju, čeprav ga niso uradno obtožili nobenega kaznivega dejanja o tem vprašanju redno govorimo na najvišji ravni za predstavniki vlade Eritreje. O tem smo spregovorili tudi v mednarodnih forumih in to počenjamo od leta 2001 v Komisiji za človekove pravice organizacije Združenih narodov. V vseh teh pogovorih zahtevamo takošnje in brezpogojno izpustitev vseh političnih eh, zapornikov v Eritreji. Evropska unija tudi redno zahteva od eritrejskih oblasti, da naredijo vse za to, da bi spoštovali svoje mednarodno prevzete zaveze, tudi tiste, ki se nanašajo na svobodo eh, verskega prepričanja, svobodo izražanja in združevanja. Glede na resolucijo sveta za človekove pravice OZN o Eritreji, ki je bila sprejeta letos, Evropa, Evropska unija še naprej sodeluje z Eritrejo za to, da bi na licu mesta izboljšali situacijo, ko gre za človekove pravice. Zauzemamo se za izvajanje vseh priporočil v okviru Združenih narodov in rednega pregleda situacije v Eritreji se strani EU in Združenih narodov. Še naprej se bomo zauzemali za izboljšanje položaja človekovih pravic v Eritreji in vlado Eritreje bomo še naprej spodbujali, da naj spustijo vse politične zapornike, tudi Davida Isa. Poleg tega bo Evropska unija zahtevala, vse informacije o, o tem, kje se nahajata ta dva pripornika in da se ima zagotovi dostop ne samo do družine, temveč tudi do eh, odvetnikov in to vsaj na podlagi humanitarnih razlogov. Evropska unija bo še naprej se zauzemala za svobodo verskega prepričanja, ki mora biti na voljo vsakomor in vsem, ne glede na to, kje se nahaja, na podlagi načela univerzalnosti, enakosti in nediskriminatornosti. Hvala. Danke sehr, Herr Kommissar. Hvala, gospod komisar. Šest predlogov resolucij je bilo vloženih, s tem smo končali z razpravo. Danes popovdne pa bomo glasovali o teh resolucijah. Sedaj prehajamo do zadnje točke na dnevnem redu. Imate postopkovno vprašanje? Gospa Veržija? Oui, madame la présidente, je voudrais faire remarquer au commissaire que... Ja, rada bi komisarju povedala, da smo številni zastavili vprašanje o evropskih sredstvih in nobenega odgovora nismo dobili. To se mi zdi res škoda. Hvala. Gospod komisar, bi se želeli še odzvati v zvezi z vprašanji o financiranju, o katerih je sedaj spregovorila gospa, gospa Veržja, pa tudi poslanke in poslanci prej. Na ta vprašanja sem že odgovoril. Seveda spoštujem vašo zahtevo, ampak kot veste, je težko sedaj le takoj odgovoriti. Če dovolite, bi vam odgovoril v pisni obliki naknadno. Hvala. Dobro, potem pričakujemo vaš odgovor v pisni obliki. Naslednja razprava se nanaša na Burundi.